dobi besedo gospa Jurova. Gospa komisarka, izvolite. Dame in gospodje, spoštovani poslanci, najlepša hvala v imenu Evropske komisije za to priložnost, da eh, danes eh, lahko spregovorim eh, ob mednarodnem dnevu Romov. To je dan, ki smo ga obhajali pretekli petek. Sovraštvo do Romov je še zmeraj močno prisotno v eh, Evropski uniji. Gre eh, za globoko zakoreninjene negativne stereotipe, ki se le še krepijo. To je povezano z eh, krepitvijo ekstremizma in rasizma nasplašno v Evropski uniji ta trend povzroča veliko zaskrbljenost. Zaradi tega je izjemno pomembno, da izrazimo jasno stališče in da zaustavimo ta negativen pojav, ki je v nasprotju z vrednotami Evropske unije. Evropska komisija je vzpostavila ustrezen pravni ukvir, In eh, če bodo ti instrumenti ustrezno izvedeni, eh, bi morali doseči konkretne rezultate na terenu. Evropska komisija je tudi okrepila svoja eh, prizadevanja na področju zakonodaje, ki zagotavlja enakopravno obravnavo Romov. Države članice morajo zagotoviti dolgoročne vizije za vključevanje Romov, vključevanje manjšin eh, v izobraževanje, na trg delovne sile in v politično življenje je ključnega pomena za vzpostavitev zdrave družbe. V letošnjem letu je Evropska komisija pričela z intenzivno in ciljno usmerjeno kampanjo za boj eh, proti eh, predsotkom eh, do Romov. Z Romi za Rome je naslov te kampanje. Tukaj gre za sodelovanje z občinami in regijami v državah članicah. Gre za boj proti sovražnemu govoru in to je vključeno tudi v poročilo Evropske komisije o napredku na področju vključevanja Romov in pa tudi v zaključke sveta o učinkovitem vključevanju Romov v družbo. E, tukaj gre e, za e, prve instrumente, ki se nanašajo neposredno na Rome. Evropska komisija je podprla pobudo Evropskega parlamenta, ki je, da, ki je predlagal, da naj bi 2. august postal eh, dan, eh, ko se bomo spomnili uh, eh, holokausta uh, nad Romi. Uh, tukaj gre za žrtve, za vse žrtve nacističnega režima, tudi uh, za Rome. Evropska komisija bo podprla Evropski parlament. Uh, pri eh, njegovih eh, prizadevanjih, eh, da to pobudo predstavi svetu za namenom nadaljne razprave. Najlepša hvala, gospa komisarka. Preden dam besedo kolegom, ki so dobili čas za govor v tej razpravi, naj podam še sledeče pojasnilo. V eh, tej razpravi eh, ne bo proste razprave, pa tudi eh, ne postopka modrega kartona. Sedaj pa dobi besedo gospod Hulveni za štiri minute. Izvolite. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, v mojo v čast in v eh, veselje mi je, da lahko danes eh, spregovorim o eh, mednarodnem dnevu Romov v imenu svoje stranke. Gre za gospodarsko, pa tudi družbeno dimenzijo tega pojava. V času mađarskega predsedstva je bila predstavljena eh, strategija za Rome in eh, ta tema danes ni nič manj pomembna kot eh, danes. Romi, ki ravno tako predstavljajo človeške vere, tega pogosto nimajo možnosti dokazati. Mladi Romi se pogosto srečujejo z dodatnimi težavami, Eh, ko želijo najti pot iz tradicionalnih vzorcev. Če tudi jim preboj uspe, eh, se eh, srečujejo z diskriminacijo v družbi. Rečemo lahko, da romska skupnost potrebuje posebno pomoč pri svojih prizadevanjih. Le na ta način jim bomo lahko eh, pomagali eh, premagati ovire. Družba mora izkazati večje spoštovanje eh, Romom in mora biti tudi bolj prilagodljiva. Zelo pomembno je, da zagotovimo posebne programe, ki se bodo osredotočali na to temo. Zato je strategija za Rome vključevala poziv državam članicam, eh, da prekinejo z eh, vsemi oblikami diskriminacije in pa rasizma do Romov. Vendar pa bo ta strategija lahko uspešna le, če bo v skladu z eh, splošnimi smernicami. Pomagati moramo Romom, pa ne le Romom. kultura in zgodovina Romov mora biti vključena v izobraževanje mladih in nove generacije ne smejo odraščati z napačnimi informacijami oziroma brez vsakršnega znanja o desetih milijonih Romov v Evropi. Evropa se je odločila, da se bo soočila z temo, ki jo je doslej zanemarjala najpomembnejše je zagotoviti pomoč eh, v eh, zgodnjem obdobju odraščanja. Zaradi tega je zelo eh, pomembna vzpostavitev predšolskih programov, ki so se pričeli izvajati v državah članicah. Na ta način bo vedno več romskih otrok dobilo pomoč že v zgodnjem otroštvu. Tako kot odpiramo vrata šol, moramo odpreti tudi eh, vrata eh, crkva, eh, tako da bo romska skupnost imela tudi dostop do verske vzgoje. Torej, zagotovimo romski skupnosti nove priložnosti in zagotovimo mladim Romom možnost, da delajo in živijo z nami romski eh, kolegij je dober eh, primer eh, za izobraževanje Romov, znanstvenikov, učiteljev in umetnikov. Skupaj smo začeli z izvajanjem tega programa in skupaj tudi nadaljujemo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Soraja Post. Tak, herr Uferande, Hvala lepa, predsednik. Lani smo se pogovarjali o resoluciji, ki se nanašala na boje glede tega, kako težko je priznati proticiganstvo kot težavo in kako je tudi potem s priznavanjem tega, da se je med drugo svetovno vojno zgodil holokaust nad Romi. Parlament je s to resolucijo pokazal, da se moramo boriti proti ksenofobiji nad Romi. Rome je treba obravnavati kot človeška bitja. Ksenofobija proti Romom je sramota za Evropo. Na svetu, v komisiji, posod se vsi strinjajo, da se je treba boriti proti tej ksenofobiji sami sredstvi. Sedaj pa se pogovarjamo o tem, kako delovati v praksi. Ni dovolj, da imamo le socialne ukrepe. Boriti se moramo proti tej posebni obliki rasizma. Začeti se mora delo v glavni družbi. Parlament omenja dvoje, kar je ključno v tej razpravi. Najprej to, kaj lahko storimo za to, da bi države članice oblikovali ukrepe za boj proti temu posebnemu rasizmu, ksenofobiji proti Romom. Države članice morajo na svet oblikovati ambiciozne cilje, tako da bo komisija to lahko ocenjevala. Sicer se ne bo nič zgodila komisija mora oblikovati visokega predstavnika proti rasizmu. Ta funkcija mora obstajati, kajti na vseh frontah se treba boriti proti temu pojavu Evropske unije. Poskrbeti moramo za to, da tisti, ki so rasisti, ki so ksenofobi proti Romom, ne vstopijo v ta parlament. Ali lahko potrdite, da bomo zabeležili tudi dan spomina na holokaust 2. augusta. Prejšnji teden smo praznovali Mednarodni dan Romov, Mednarodni teden Romov, prav tako. Tudi to smo praznovali. Velika večina vseh političnih skupinah je to podprla. Imeli smo razpravo med vodi strank, imeli smo tudi razstave, seminarje. Ampak na koncu, kljub vsem nacionalnim strategijam, smo prišli do sklepa, da nam še ni uspelo vključiti Rome v družbo delati moramo na bolj splošni način, na širši fronti. To je treba reševati skupaj z družbo. Ljudje na cesti, na avtobusih se brez sramu obnašajo na tak način, da so ksenofobi do Romov. To sem sama občutila na svoji koži, to sem slišala na številnih sestankih, videla sem filme o tem. filme, kjer so Romi v taboriščih, nima dostopa do vode, elektrike, izobrazbe za otroke, nimajo možnosti, da dostopajo do zdravstvene oskrbe, dobijo delovna mesta. To je katastrofalna situacija. Če ne bomo delovali sedaj, takoj, se bomo znašli posem grozni situaciji ko bodo vsi po svetu zgroženi, zato ker to dovoljujemo. V Evropski uniji imamo 10-12 milijonov ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Kako lahko delujemo? Prav gotovo ne moramo čakati na to, da skrajna desnica izkoristi to skupino do konca. Potrebujemo odločne ukrepe, kajti stranke se ne ukvarjajo dovolj s tem. Mi, skupini socialistov in demokratov, smo oblikovali program. Pozvali smo k močnemu stališču glede tega in ne bomo sprejeli statusa quo. Zahvalila bi se vsem vodem političnih strank, ki so se udeležili razprave. Vsi so bili tam, razen skupine Alde. In zaradi drugih točk na dnevnem redu. Ampak vsi so se strinjali, da bi morali romska vprašanja postaviti visoko na politični dnevni red, kljub drugim vprašanjem, s katerim se soočamo sedaj. Tako da bi rada povabila komisijo, naj resno vzame to vprašanje, naj deluje. To ni sprejemljivo, da v letu 2016 še naprej gledamo stran, ne počnemo ničesar, potrebujemo ukrepe sedaj. Hvala lepa. Gospa Post. Cuvântul pentru două minute. Gospa Žitnanska, dve minuti. Predsedajoci. Hvala lepa, predsednik. Slovaška je ena izmed evropskih držav, kjer je veliko Romo, ki so pripadniki naše manjšine. 9 odstotkov prebivalstva znaša ta odstotek zaradi nizkih ravni izobraževanja so odvisni od sistema socialne pomoči in soočajo se številnimi vprašanji, kot so rešna diskriminacija in stereotipi. Romski otroci pogosto hodijo v posebne ustanove, posebne šole in le deset odstotkov Romov se izobražuje normalno. Veliko jih je takih, ki so vsega, brez motivacije, da bi se učili, da bi si našli delovna mesta. Kljub temu, da so sredstva na voljo, vlada ne vključuje izobražene Rome v družbo. Imamo nevladne organizacije, civilno družbo, vsi morajo igrati svojo vlogo, lahko so vodilni v naših skupnostih. Zato je pomembno, da oblikujemo pogoje, da bodo bolj vidni. Zato sem vesela, ker je prejšnji teden Evropski parlament podelil status Janu Cibuli. Ta je postal zdravnik v Švici in je eden izmed pobudnikov prvega romskega kongresa. Radi bi zrabili to priložnost, da bi počastili Mednarodni dan Romov. Gospod Cibula je prepričan, da bomo s tem ustvarili most med Romi in Neromi nihče si ne more izbrati, kako se bo rodil, ali bo zdrav, ali bo bogat, ko se bo rodil, ali bo rojen v revni družini. Brez pomoči ti ljudje ne bodo mogli iziti iz tega začaranega kroga. Prej, ko jim bomo pomagali, bolje bo to za našo celotno družbo. Če se ne bomo soočili s tem, po drugi strani pa bo to pomenilo hude posledice veliko radikalizacije. Hvala. Hvala lepa, gospa Mlinar. Tri minute. Hvala, gospod predsednik, gospa komisarka, dragi kolegi. Skupina ALDE močno pozdravlja to razpravo o mednarodnem dnevu Romov. Preznavanje romske kulture kaže na to, da je bilo kar nekaj pregono in diskriminacije. S tem se Romi soočajo v različnih življenjskih področjih. Rada bi izkoristila to priložnost in rekla, in da je nediskriminacija temeljna vrednota Evropske unije. Veliko več moramo storiti, da bi se borili proti diskriminaciji in stereotipom z uporome. Prav tako moramo podpreti njihovo socialno in gospodarsko integracijo. To je bistvenega pomena za to, da bi imeli enako za vse. Evropska unija skupaj z državami je temu zavezana, ampak če si pogledate realnost v praksi, smo daleč od tega, da bi spolnili standarde. Tu imamo prisilni izgon, segregacijo, diskriminacijo, To vpliva na dostop do izobraževanja delovnih mest, zdravstvene oskrbe, nastanitve in tega ne moremo več tolerirati Evropske unije, ne moremo biti zadovoljni. Kaj ti nacionalne strategije za romsko integracijo so le prazna črka na papirju. Evropski parlament bi morali bolj vključiti v to, da bi deloval proaktivno pri nadzorovanju tega, kako močno se te strategije izvajajo v praksi, tako iz troškovno učinkovitega vidika, kot tudi iz vidika konkretnih rezultatov imamo skupno odgovornost, delovati moramo, poskrbeti moramo za to, da se temele pravice spoštujejo in da to velja za vse. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Est, tri in pol minut. Mednarodni dan Romov ni samo primeren za dan folklore, ampak je tudi priložnost, da dojamemo in zares razumemo, da Romi v Evropi živijo že stoletja, več kot 600 let in mislim, da je 600 let vendarle dovolj, da veljaš kot domačin, kot sosed, kot kolega v službi in vsaj z Evropsko levico lahko rečem kot prijatelj. Zato nam ni težko jih sprejeti kot prijatelje, kajti oni so pravi svetovljani in tudi nikoli in nikdar niso sprožili vojne. Romi so v številnih državah sveta obogatili družbo. Tako tudi naprimer kanadski eh, pisatelj Donald Lipa, avstrijski pisatelj, potem romani Roze, belka Marjane Rosenberg, bokserka Johan Wilhelm Reumer in, vsi, in ta je eh, bil ubit v koncentracijskem taborišču kot milijoni drugih med drugo svetovno vojno. Večkrat sem govoril z Romi in vedno znova so mi rekli, da to, kar želimo, je čisto preprosto. Ne želimo svoje države, niti ne ustrajamo pri neki veri, ampak želimo živeti tam, kjer pač živimo. Želimo živeti kot si drugi, želimo delati, stvariti družine, se starati Tudi umirati v krogu teh družine želimo privilegij, posebno obravnavo, dostojanstvo, to si želimo. Želimo, da nas enako obravnavajo, to vedno znova povejo. Želimo imeti enake možnosti, ne pa, da se moramo bati povedati, kaj smo, namreč Romi. Da morajo Romi še vedno danes izjavljati, da so zares ljudje, da zares želijo kot mi živeti v meru, da niso samo glasbeniki in da zagotovo ne kradejo otrok ampak da imajo problem s tem, da jih po 17 letih iz Nemčije izžene v Kosovo, v državo, kjer nimajo podlage za življenje. Vse to je eden od velikih krivic današnjega časa. Časa, v katerem sta rasizem in pa nacionalna aroganca spet na pohodu. In v takšnih pogojih se boriti za dostojanstvo človeštva je težko za velike in za male romske organizacije in pobude. Zato izkoriščam današnjo priložnost, da se zahvalim in ne ponavljam jamranja okoli integracijo, ampak se zahvalim tistim, ki se vsak dan borijo, kot tudi romski center v Göttingenu, potem branilci romskega parlamenta v Budimpešti, žitani v Španiji, številne pobude v Srbiji, na Kosovu, v Bulgariji. Če vedno znova govorimo o integraciji prispelih Romov, no, te inicijative, te pobude tega ne počnejo, ne govorijo o tem, ampak to naredijo. Povejo, zakaj dejansko gre gre za nedeljivost človekovih pravic, kjer velja samo to, da si lahko človek. Hvala. Um, Hvala, draga komisarka, dragi kolegi in zlasti, dragi Romi po vsej Evropi. Mednarodni dan Romo je, Rom, je dan, ki ga moramo počastiti, zato da bi se spomnili grozot in pregona Romov že na stotine let se s tem sooča na tej celini. Ampak treba je se spomniti tudi tega, da se Romi danes v Evropi soočajo vsak dan z veliko nepoštenostmi, tako da moramo to jasno reči, da smo odgovorni. Odgovorni smo za to, da bomo oblikovali vseobsegajočo Evropsko unijo, da se bomo borili proti ksenofobiji, proti Romom in za nekopravne pravice za vse. Mi lahko danes nekaj spremenimo. Lahko oblikujemo politike boja proti diskriminaciji, lahko oblikujemo takšno družbo, da bodo vsi imeli enake možnosti, ko gre za zaposlovanje, zdravstveno skrbo, izobraževanje in nastanitev. Evropski strukturni sklad je instrument, ki ga imamo v rokah v ta namen. Ampak preseči moramo to, kajti boj proti diskriminaciji se ne ustavili s tem, da oblikujemo politike to mora iti zelo globoko v našo družbo. Recimo primer. Imamo 11 milijonov Romov, ki živijo v Evropski uniji. To je veliko raznolikosti v tej skupnosti, ampak ko sem prla časopis in ko prejem časopis, vidim veliko stereotipov glede Romov vsak dan. To ne predstavlja velike raznolikosti in to ne bo pravi korak naprej, so da bi se borili proti ksenofobiji nad Romi v Evropski uniji. Na koncu še nekaj. Skupaj z romskimi aktivisti sem se borila za to, ampak hvaležni so za moje delo. Hvala tudi Evropski komisiji, ki se trudi za enake pravice. Rada bi izkoristila to priložnost in rekla, mi smo tisti, ki moramo biti hvaležni. Nočem biti hvaležna le jaz. Mi moramo biti hvaležni za to, ker romska kultura v Evropi pomeni takšno bogatstvo, ker so romski aktivisti v politični razpravi tako aktivni. Hvaležna sem za vse tiste Rome, ki so odprli domove zame, ki so z menoj delili hrano, izkušnje in ki so mi pustili, da sem del njihovega boja. Hvala Erika, Nino, Andreja, Daniela, David, Ivana. Hvala, ker sem se skupaj z vami borila za to. Za boj proti ksenofobiji nad Romi za enake pravice in vključitev v Evropski uniji. Veliko čas mi je bilo to. Hvala. Očumim. Hvala lepa. Gospod Karvar. Minuta in pol. Hvala, predsednik. Po vseh nasvetih, ki sem jih prejel, se spomnim pogovora z očetom. Rekel je, si nikoli ne pozabi, kdo si in odkot prihajaš. Če ne moreš tega storiti, nikoli ne boš iskren sam s seboj. In to je bil Rom. Njegova mama je bila rojena v karavanu. Bil je zelo tipičen Rom. Nepismenost ga ni ovirala, bil je zelo pameten in zelo trden človek. Jaz sem bil edini britanski poslanec, ki je rompo poreklo, ampak reči moram, da živimo na robu britanske družbe. Ob praznovanju mednarodnega dne sem se srečal z romskim svetom in drugimi skupinami, ki potujejo v Londonu in prebrali smo pismo o tem, kako je zakonodaja v Združenem kraljestvu, da je treba spremeniti pravno osebnost potnika ampak s tem so v moji skupnosti sedaj težave še večje, kajti veliko pomankanja imajo. Potem imamo tudi komisijo za holokaust v Združenem kraljestvu. To ni priznano, genocid ni priznan, nacistični genocid pa je. Ja. In to je še ena izključitev. Gospod predsednik, v 21. stoletju nikoli ni bil boljši čas v Veliki Britaniji, da bi spregovorili o tem tako vlada Združeno kraljestva kot parlament v Westminsteru morate izkoristiti ta izziv, namesto da se to ne njihno spravlja v predal. Treba se je truditi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa komisarka. Hvala lepa, gospe in gospodje. Hvala za to razpravo, polna navdiha. Podpiram vse vaše besede. In tu imam v mislih številne stvari, ki ste jih omenili. Gospa Soraja Post je rekla, da moramo storiti veliko in to sedaj. Mislim, da je situacija še slabša, kajte mi počnemo veliko in veliko smo že storili, veliko smo vložili v to in jasno je, da to ne deluje, ker se situacija ne izboljšuje. Po drugi strani se situacija slabša. Celotno zrače Evropi se slabša, vse več je netolerantnosti, Romi so med prvimi na tem meniju teh skupin, ki so napadene in kjer se jim smejijo. Zato se moramo potruditi bolje. Razmišljamo o tem, kje so vire, zakaj ne moremo doseči boljših rezultatov zaključitev romskih državljanov. In tu vidim tri glavne težave. Najprej vidimo to, da je treba tu preučiti vsa štiri področja skupaj. Potrebujemo dobro usmerjene cilje, zdravstveno skrba, delo, socialne zaščito in izobraževanje, da damo možnost, pomoč, da pomagamo otrokom, družinam z otroci državah članicah vidimo, da imamo različna ministrstva v tem sektorju in sami pravijo, da razumejo, da potrebujejo skupne ukrepe in to je draženo v nacionalnih strategijah in upam, da bomo to presegli v kratkem času. Potem druga težava. Občutek imam, da imamo to politiko za Rome, ampak brez Romo. Bolj jih moramo pritegniti v to razpravo, kajti tega ne moremo storiti brez njih. In tu vidim potrebo potem, da bolj podpremo nevladne organizacije, nekateri ste rekli to, podpreti moramo lokalne skupnosti, nevladne organizacije, tisti, ki so v vsakodnevnem stiku z Romi. Vedno bom kritizirala. financiranje nevladnih organizacij ali na letni ravni, kajti nevladne organizacije se trudijo zaključitev Romov in se morajo nenehno soočati s finančnimi težavami, nenehno iščejo denar za njihove dejavnosti. Tako da moramo preučiti tudi financiranje nevladnih organizacij, da imamo vsaj tri leta financiranje za vzdržnost projektov. In še nekaj na koncu, še zadnja težava, ki jo vidim jaz evropsko financiranje mora biti bolj izrabljeno. Ponovno, to govorimo o kratkoročnih projektih, ampak potrebujemo dolgoročne ukrepe, zato da bi to situacijo spremenili, kajti to ni neka banalna naloga, ki je pred nami. To želimo imeti, želimo spremeniti stereotipe v naši družbi, vse predsotke in tega ne moremo storiti le kratkoročno in slabo izbranimi instrumenti. Tako da delajmo skupaj, glede tega, bodimo dovolj pogumni, da si bomo priznali, da počnemo nekaj, kar ne deluje in da moramo storiti več. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka.